in sicer od 12. septembra 2010 dalje. Veljata mandat, prosim, da to še enkrat potrdimo. Kdo temu nasprotuje? Ne. Mandat je potrjen. Zapisnik z tega zasedanja bo poslan v dobritev parlamentu kot ponovadi do naslednjega zasedanja. Če temu nišče nasprotuje, potem je odločitev sprejeta. Zapisnik bomo posredovali. Zasedanje je končano in srečno pot domov, kolegice in kolegi. Hvala.